gospod Lions nas je obvestil, da s seboj nima glasovalne kartice. Ali vsi drugi imate glasovalno kartico? Dobro, najlepša hvala. Prejdemo k prvi točki na dnevnem redu. Naj vas opozorim, da naj bi po točko 9 potekal sestanek koordinatorjev, vendar je ta bil predstavljen na prihodnji teden, torej na 27. januarja. Zato bomo morda končali pred 12.30, to pa ne bo vplivalo na naš dnevni rit popovdne. V skladu z dnevnim redom se bo popovdanski del seje pričel ob eh, treh popovdne in eh, začeli bomo z izmenjavo mnen z ministrom za razvoj podeželja in prehrano iz Grčije in ta del seje se bo tudi prenašal preko spleta. Če ni nobenih pripomp na zapisnike, potem bodo ti eh, veljali do sprejete ob koncu seje. Sedaj pa četrta točka, upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom. Gospa Lebrun je poročevalka in nam bo predstavila rezultate trialoga, potem pa bomo sprejeli usklajeno besedilo. Naslednja točka na dnevnem redu pa je potem to poročilo v zvezi z upravljanjem odhodkov. Po dolgih in uh, zapletenih razpravah je bil, koliko razumem, dosežen politični dogovor glede uh, te teme. Glasovanja. Ampak, kot mi je bilo rečeno, sedaj o tem ne bomo razpravljali. Sebe predstavljanja rozmov tu istovnih? In... Ali želite predstavitev rezultatov trialoga? Če ne, potem lahko prejdemo kar na glasovanje. Ok. Takim razem preučimo do punktu 5. Tako, prejdimo torej kar k peti točki dnevnega reda. Gre za prihodnost evropskega hortikulturnega sektorja in za strategije za rast. Gre za poročilo McIntyre. glasovali bomo o tem poročilu, to je poročilo na lasno pobudo. 167 predlogov sprememb je bilo uloženih in številni kompromisni predlogi sprememb so bili pripravljeni na osnovi teh eh, predlogov, kar bo najbolj šolašalo naše glasovanje. Želi morda poročevalka besedo? Ne? If, if so... Ja, no če mi že dajete besedo, potem bi eh, to z veseljem izkoristila. To je moje prvo poročilo v tem odboru in zelo sem bila hvaležna za zelo dobro sodelovanje. Kot ste rekli, 167 predlogov sprememb smo prejeli in eh, močno smo si prizadevali, eh, da bi skrajšali seznam glasovanja. In eh, zato sem zelo zadovoljna z sodelovanjem vseh eh, političnih skupin. In upam, da imamo sedaj poročilo, ki bo dobilo podporo vseh članov odbora. Vem, eh, vsi vemo, kako zelo pomembna je hortikultura. čeprav posebej zaradi tega, ker eh, toliko kmetijske proizvodnje dobimo z uporabo tako majhne kmetijske površine na področju hortikulture. Torej zelo bi vam bila hvaležna za vašo podporo danes. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo glasovali. Kompromisni predlog G. Za. Dvignite rake, prosim. Prvo sprejeto. 40 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog H. Želite preveriti? Rezultat glasovanja v predlogu spreme 40. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog H. Za. Hvala. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe 44. Za. Hvala. Proti. Hvala, sprejeto. Kompromisni predlog I. Za. Hvala, proti. Hvala, sprejeto. 53. 53 za. Proti. Bomo preverili. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Sedaj pa. Rada smem 54 za. Proti. Sprejeto. Kompromisni predlog je za. Kompromisni predlog je za, proti. Je še popravka 55. To je za popravko 50. Ne, ne, glasovati moramo še v predlogu spremembe 55. Se popravlja predsedujoči za. Kar takoj bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Najlepša hvala. Zavrnjeno. Kompromisni predlog je za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 62 za, proti. To bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Gospod Lajon si proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 63 za, proti, sprejeta. Preverili bomo. Predlog spremembe 63 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjena. 64 za, proti, sprejeto. 65 za, hvala, proti, preverili bomo. Predlog sprejeme 65, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog smo 66 za, proti, sprejeto. Predlog smo 66 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog K kompromisni predlog K. Kompromisni predlog K. Torej, kot sem dejal, kompromisni predlog K. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 69 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog L za, kompromisni predlog L sprejeto. Kdo je proti? Sprejeto. Z enim glasom proti. Sedaj pa predlog spremembe 75. Za? Za? Hvala. Proti? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne, gospod Lajan je proti torej je predlog spremembe zavrnjen. Sedemnajst se je glasovalo za in sedemnajst proti, kajti gospod Lyons nima glasovalne kartice in je glasoval proti. Kompromisni predlog M. Za. Hvala. Proti. Sprejeto. predlog spremembe 85. 85 za. Hvala. Proti. Mislim, da je to sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog N za, za, proti, sprejeto. Predlog spremembe 89. 89 za. Najlepša hvala, prosti. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Enaindevetdeset za. predlog spremembe 90. Gospe Nikolesko, za, proti, zavrnjena. 92 za, proti, zavrnjena. 93 za, proti, zavrnjeno. 94 za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. Kompromisni predlog U. Za. Prosim, dvignite roke. Kdo je za kompromisni predlog U? Proti. Sprejeto. Predlog spremembe 97. Za. Predlog spremembe 97. Proti. prejeto, mislim, ampak eh, želite morda preveriti? Glasujemo o predlogu spremembe 97. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog P. Za. Prosim, dvignite roke. Okay proti. Sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog Q. Za. Prosim, dvignite roke. Hvala. Proti. Sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 102. Gospoda De Castra za. Hvala. Proti. Sprejeto. 103 za. Hvala, proti. Sprejeto. 104 za. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. glasovali smo v predlogu spremembe 104 in ta je zavrnjen. Kompromis R za. Hvala. Proti. Sprejeto. Kompromis S. Za. Hvala. Proti. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 113 za. Hvala proti. Zavrnjeno. 114 za. Za. Proti. Zavrnjeno. 116 za. Dvignite roke proti. Sprejeto. 117. Za. Hvala. Proti. Zavrnjeno. Kompromisni predlog T. Za. Prosim, dvignite roke. Hvala. Proti. Sprejeto. Kompromisni predlog U. Za. Prosim, dvignite roke. Kompromisni predlog U. Hvala. Proti sprejeto. Predlog spremembe 124 za. Hvala, proti. Sprejeto. 125 za. Hvala, proti. Proti. Sprejeto. 126 za. 126 za. Hvala. Proti? Mislim, da je to zavrneno, ampak bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Želite ponoviti glasovanje? Ne. Dobro. Kompromisni predlog v. Za. Hvala, proti. Hvala, sprejeto. Stane 30. Za. Hvala. Proti. 31. Savrnjena. Predlo, kompromisni predlog eh, dvojni V. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog X. Za? Hvala. sprejeto, gospod desni glasoval, kolikor vidim. Predlog spremembe 140 za, proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog Y za, prosim, dvignite roke, proti, sprejeto. Predlog sem 146. 146 za. Hvala. Proti. Sprejeta. 147 za. Hvala. Proti. Sprejeta. Kompromisni predlog AC. Za. Hvala. Proti. Sprejeta. Predlog sem 150 za za, proti, sprejeto. 151 za, prosim dvignite roke, proti, sprejeto. 152 gospoda De Castra za, 152. Hvala, sprejeto. 153, gospoda Vojčehovskega za, proti. To bomo preverili. Predlog spremembe 153. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromisni predlog z za. Hvala, proti. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak bomo še preverili. Elektronsko glasovanje o kompromisnem predlogu z konec glasovanja. Gospod Lajens je za, torej to sprejeto. Sedaj pa 156 za. Prosim, dvignite roke. Hvala. Proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 156. Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 predlog spremembe 161. Za, proti, zavrnjena. Kompromisni predlog dvojni A. Za, proti, sprejeta. Predlog spremembe 164. Za, proti. proti? To bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Hvala lepa. Zavrnjeno. 165 za. Proti. Sprejeto. 166. Za? Hvala. Proti? Sprejeto. Kompromisni predlog AB. Za? Hvala. Proti? Sprejeto. Sedaj pa prehajamo na predlog spremembe 1. Predlog spremembe 1 za navodno izjavo 1 za proti sprejeta. Predlog spremembe 2 za sprejeta. 3 za. Hvala sprejeta. 4 za. proti. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo še preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 5 za. Prosim, dvignite roke. Sprejeto. Kompromisni predlog B. Za. Kompromisni predlog B, prosim, dvignite roke. Proti. Sprejeto. Kompromisni predlog A. Za. Hvala. Sprejeto. Kompromisni predlog C. Za. Hvala. Sprejeto. Kompromisni predlog D. Za. D. Hvala, sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 15. Za. Prosim, dvignite roke. Hvala. Proti. Sprejeto. 17 za. 17 za. Proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Preglasujem 17 za. Sprejeta. Predstavljamo 18 za, proti, sprejeta kompromisni predlog E za, hvala, proti. Kompromisni predlog E je sprejet. Kompromisni predlog F za, hvala, proti, sprejeto. Predlog spremembe 24 za, hvala, proti za predlog spremembe 24. Predlog spremembe 24. Hvala. Proti. Sprejeto. Predlog spremembe 25. Za. Hvala. Proti. Zavrnjeno. Ampak mislim, da bi morali to preveriti. Predlog spremembe 25. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 29. Za. Prosim, dvignite roke. Hvala. Proti. Hvala. Sprejeto. Predlog spremembe 30. Gospoda De Castro. Za. Hvala. za, proti, nihče ni proti, sprejeto. No pa preverimo. Predlog spremembe 30. Jaz bi pričakoval, da bo leva stran dvorane glasovala za ta predlog spremembe, ampak kakorkoli že o tem glasujemo. Še elektronsko. konec glasovanja. Zamekam glasovanje. Sprejeto. Hvala lepa. Predlog spremembe 31. Gospoda Hojzlinga. Za. Hvala. Proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 32. Za. Proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 32. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 33. Za. 33. Prosim, dvignite roke proti. Predlog spremembe 33. Bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 33. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog spremembe 34. 34 za. Hvala. Proti. Sprejeta. In sedaj bomo glasovali o osnutku resolucije kot celati. za elektronsko glasovanje. Se opravičujem, glasujemo. Konec glasovanja. Osnutek rezolucije je sprejet. Dziękuję. Spot Lyons glasuje za.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 glasovanje o poročilu gospi Paulsen. 104 predlogov sprememb je bilo vloženih na temo zlahnjenja rastlin. Bili so pripravljeni tudi kompromisni predlogi sprememb. Ali želi gospa Paulsen besedo pred, preden začnemo s glasovanjem? Tak, ste isto, ne? Pripravljate se, da. Pripravljate se, da, ste isto.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 hvala spredo. 3. Spredo. 4. Hvala spredo. 5. Hvala spredo. 6. Spredo. Tak, amendment, poprawka tolmači niso prijeli glasovalnega seznama. Predlog spremembe 22, kdo je za? Proti? Sprijeto. Predlog 23 za, proti, sprejeto. 24 za, sprejeto. 25, ne 27, oziroma 26 predlog spremembe. 26 pravi predsedujoči, zdaj se spet popravlja na 27. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 28 za? Proti? Zavrnjeno. Ne, to bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 28. Glasujemo. Oziroma pravite, da ni potrebno elektronsko glasovanje, lahko nadaljujemo z 29. Kdo je za? Opravičujem se. Vendar je gospod gospod Bove zahteval poimensko glasovanje, potem pa je spet ta predlog umaknil in zato sem tudi jaz spet umaknil ta predlog za elektronsko glasovanje. Torej 29, kdo je za? Proti. Sprejeto. Naslednji je predlog spremembe 31 za. Hvala. Proti to bomo preverili elektronsko glasovanje. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Čili popravka je odrzucena. Gospod Lajn je za, s tem je ta predlog zavrnjen, kajti rezultat je 16-16. Ne, torej zavrnjen je ta predlog kompromisujemo z kompromisnim predlogom ena. Kdo je za ta kompromisni predlog? Sprijeto. 35 za, proti 35. Ne, To je treba preveriti. Odpiram glasovanje o predlogu spremembe 35 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2 za. Hvala, s tem je sprejet. 40 za. Za 40, hvala, proti sprejeto. Kompromis 3. Za. Hvala. Sprejeto. 45 za. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 4 za ne. Želite preveriti 40? Dobro, elektronsko glasujemo o 45. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. No, seveda je zaradi tolmačenja vedno mm, kratek časovni zamik. Eh, kompromis štiri, kdo je za? Sprejeto. 48 za. Hvala proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 49 za.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 proti sprejeto. 54 za. Sprejeto. 82 za. Ne, 82, ta predlog je brezpredmeten. Kompromis 6 za. Sprejeto kompromis sedem za, sprejeto. 64 za, 1 proti, zabrnjeno. 65 za, 1 proti, zabrnjeno sprejeto. Ali naj preverimo? Dobro, bomo elektronsko glasovali o predlogu 65. Že odpiš, že odpiram glasovanje. Zamekam glasovanje. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Tak, to nima pojma, bo še 2015. Odrzucono. Seveda je treba upoštevati tudi glas gospoda Lajna, ampak predlog je zavrnen. Kompromis 8. Prosim, da dvignete roko. Sprejeto. 70. Za. Sprejeto. 71 za. Proti to pa je bilo umaknjeno, pravi sedaj predsedujoči. Kdo je proti? Sprejeto. 72. Ali želite, da to preverimo dobro, bomo preverili in elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 71. Konec glasovanja. 17.17, ker je lajom proti, to je zavrnjeno. 72, kdo je za? Hvala. Proti. Sprejeto. Kompromis 9. Za. Proti. Oziroma sprejeto. Eh, predlog spremembe 80 za. 80 za. Ali o tem mogoče ni potrebno glasovati? Ne, o tem ni treba glasovati. 81. 81. Kdo je za? Sprejeto. 83 za. 83 je tudi brezpredmeten ta predlog 84 za proti sprejeto. Popravka 86. 86 za proti sprejeto. 90 za, za 90, hvala proti, sprejeto. 91 za, proti 91 je sprejet ta predlog. 93 je brezpredmeten. 94 za, proti, sprejeto. 95 za, sprejeto. 97 za, tudi to je sprejeto. 98 za, sprejeto proti. Mislim, da je to zabrnjeno, ampak to bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 98. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 99. Ta predlog je brezpredmeten oziroma ni brezpredmeten, temveč glasujemo 99 za. Hvala, proti. Sprijeto. 100 za. Proti. Sprijeto.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 ne, 100, 104 za proti sprejeto. Prehodim do. Nadaljujemo s številko 7. Točka 7 za. Hvala sprejeto. Osem, gospoda Hojslinga predlog. Sprejeto. Devet za. Kdo je za? Devet proti. Sprejeto. Deset. Če se ne motim, smo pri deset. Deset za hvala spredo. 11 za, hvala spredo. 12 za, hvala, proti, spredo. 13 za, proti, zavrnjeno. 14 za, spredo. 15 za. Proti, zabrnjeno 16. Predlog gospoda Hojslinga za. Hvala, proti, zavrnjeno. 17 za. Sprejeto 18 predlog gospoda Lajna za. Sprejeto. 19 za. Proti. 19. Prejeto ali pa menite, da je bolje, če elektronsko preverimo dobro, bomo glasovali elektronsko o predlogu spremembe 19. konec glasovanja. Zavrnjeno. Tudi če upoštevamo glas gospoda Lajna, je to zavrnjeno. 20. Za. 25, pravi predsedojoči, ne 21, 21 za, proti, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo seveda elektronsko. Konec glasovanja. sprejeto, 24 je glasovalo za. Mr. Lyon, Mr. Lyon. Gospod Lyon, nov glas je treba še prišteti. 25 jih je za.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 vendar ima odbor za kmetijstvo skupno oziroma deljeno pristojnost po 50. členu poslovnika pri številnih členih. Veliko je bilo uloženih predlogov sprememb in eh, bilo je predlagano, da opravimo glasovanje v dvih, devetih sklopih, tako da bo potekalo hitreje. Predlagam, da takoj začnemo z glasovanjem, razen če želi poročevalka še kaj povedati, gospoda Emers, ali želite besedo? Tak.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 kdo je proti. Mislim, da je to zabrnjeno, ampak to bomo preverili. Torej, glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Gospod Lajen je prav tako za. Zavrnjeno pravi predsedujoči zabrnjeno. Bloku drugega. Blok tu. Sledi glasovanje o drugem sklopu eh, za, proti. Mislim, da je to sprejeto, ampak to bomo preverili. Torej, glasujemo o drugem sklopu. Prosim, glasujte elektronsko. Ok. Zamekam glasovanje. Prepraszam. Koniec glasovanja. To je zelo jasno zavrnjeno. Se opravičujem, da tega prej nisem videl. predlog spremembe 24. 24. To je predlog poročevalka, kdo je za. 24. Proti, kdo je proti, zavrnjeno. 96. Za, prosim, da dvignete roko, kdo je proti sprejeto. 25 za. Hvala, proti. Zavrnjeno. 26 za. Hvala, proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 27 za. 27 za, hvala proti, zavrnjeno. 97 za, hvala, sprijeto. 28, o tem ne bomo glasovali, ni potrebno. 101 za, prosim, da dvignete roko. 101, hvala, sprijeto.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 By the time the translation got through, things had moved on. Se je zgubilo nekako v prevaru, nisem slišal, da ste rekli, da glasujemo o 102. No, ko vidim, da so koordinatorji soglasni in da vsi glasujejo za, potem ne sprašujem potem, da se glasuje proti, kajti potem vidim, da je jasna večina ampak mogoče to formalno ni povsem eh, korektno. No, eh, bom pa bolj jasen. Jaz razumem to razlago, gospod predsedujoči, ampak jaz pravzaprav nisem slišal, da bi sploh rekli, da glasujemo o 102. Mogoče je krivo, eh, krivo tolmačenje, mogoče se je to zgubilo. No, dobro. 101. Glasujemo o 101. Konec glasovanja 101. 101. Konec glasovanja o 101. Sprejeto. 102 za, prosim, da dvignete roko. Za 102. Proti. To je zavrnjeno. 103 za. Proti. Zavrnjeno. 32 za. Proti. Sprejeto. 105. Ne, najprej moramo glasovati o 34. Kdo je za 34? Proti? Zavrnjeno. 34. predlog je zavrnjen. Zdaj 105 za. Hvala. Proti. Sprijeto. 106 za. Hvala. Proti. Proti. Sprejeto. 107 za. 107. Proti. Zavrnjeno. 35 za. Proti. Sprejeto zato nadaljujemo s predlogom spremembe 110. 110 za. Hvala proti. To bomo elektronsko preverili. Glasujemo o predlogu 110. Samo je kam glasovanje. koniec glasovanja. Tudi gospod Lajen je proti. Torej ta predlog spremembe je zavrnjen. 112. Za. Prosim, da dvignete roko. Sprejeto. Večina je glasovala za. 36 za. Hvala. Sprejeto. 114 za, proti. Mislim, da je to sprejeto, ampak bolje je, če preverimo. Glasujemo o 114 elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 116 za, proti, zabrnjeno. 118 za, 118 proti, preverjamo elektronsko glasujemo o 118. Konec glasovanja. Sprijeto. 119 za. Hvala, sprijeto. 120 za. 120 za. Prosim, da dvignete roko. Prosti sprejeto. 121 za. Hvala, sprejeto. 37 za. Hvala, sprejeto. 38 za. Amandma poročevalke za, torej sprejeto. Štirideset predlog spremembe 40. Okay, 125. Ne, 125, se opravičujem. 125 za, proti. Za, proti, zavrnjeno. 125. Sedaj pa 40 za, proti, sprejeto. 127 za, hvala, sprejeto. 128 za, hvala, sprejeto. 129 za, proti zavrnjeno. 131 za, proti, zavrnjeno. 41. Ok, 41. 41. 41 za. Hvala, sprejeto. 133 za. oziroma ne, 135 se upravičuje predsedujoči za, proti, sprejeto. 137 za, prosim, proti, zavrnjeno. 138 za, za, proti, proti, sprejeto. 139 za, proti, sprejeto. 140 za, proti, sprejeto. 42 poročevalcev za sprejeto, 142 za sprejeto, 143 za proti. Preverimo. Glasujemo o 143. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospod Najond. Gremo naprej. 145 za sprejeto. Triinštirideset za, proti, sprejeto. Štiriinštirideset za, za, proti, sprejeto. zavrnjeno. 148 za, proti, zavrnjeno. 45 za, proti, sprejeto. 149 za, proti, sprejeto. 150 za, hvala, sprejeto. 151, prav tako strani pločevalca za, hvala, proti, sprejeto. 152 za, hvala, proti. Sprejeto. 153. Za. Hvala. Proti. Sprejeto. 155. Za. Hvala. Proti. Sprejeto. 156. Za. Hvala, sprejeto. 47 za. Hvala, sprejeto. 157. Gospa poročevalka želim postaviti vprašanje in sicer na splošno oglasovanju danes. Mi imamo svoboden mandat in ne zadostuje, da opazujete samo koordinatorje. Koordinatorjev ne podpira vidno cila skupina, zato je treba vidno načelno vprašati za proti vzdržani. Hvala lepa za vaš komentar, to sprejemamo. 47 za, proti, sprejeto. 157 za, prosim pokažite. Oziroma 48, glasujemo o 48, ta je bil sicer umaknjen. Tako da gremo na 158 za. Hvala proti. Sprijeto. 159 za. Prosim, pokažite. Proti. Sprijeto. 160 za. Proti. Zavrnjeno. 161 za. Proti. Sprijeto. 162 za. Hvala. Proti. Sprijeto. 163 za. Hvala proti, zavrnjeno. 164 za, proti, zavrnjeno. Bomo preverili. 164 preverjamo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 49 za, torej 49 proti. Hvala. Sprijeto. 165 za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 51 prav tako odpročevalke za, proti, sprejeto. 168, o tem ne glasujemo. Gremo naprej, 52 za, 52 za, proti, sprejeto. 169 za. Proti? Sprijeto. 170 za. Proti? Sprijeto. 171 za. Za. Hvala proti. Sprijeto. 172 za, proti. Bomo preverili. Glasujemo o 172. Glasujemo. Konec glasovanja.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 tu 82 proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 182. Konec glasovanja. Sprejeto. 184 za, proti, zavrnjeno. 186 za, proti, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko 186. Glasujemo. 186. torej 186. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 187 za. Prosim, pokažite. Proti. Zavrnjeno. Bomo, bomo preverili. Glasujemo. O, 187. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uh, glasovanje v sklopu 3. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo je proti? Bomo preverili. Glasujemo o sklopu 3. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali o predlogu spremembe 53 za. Oziroma, glasovali bomo o sklopu 4. Kdo je za? Sklop 4 proti. Zavrnjamo. Sto osem in osemdeset. Predlog spremembe sto osem in osemdeset.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 192 za, proti, zavrnjeno. Gremo naprej. 196 za, proti, sprejeto. 198 za, proti, sprejeto sprejeto. 19. Za. 199. 199. Za. Proti. Proti. Zavrnjeno. 201. Za. Proti. Preverimo. 201. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 202 za, hvala, proti, zavrnjeno. 203 za, hvala, proti, zavrnjeno. 204 za, hvala. Hvala. Proti. Bomo preverili 204. Glasujem elektronsko. Konec glasovanja. sprejeto. 205. oziroma povrnili se bomo na 202 in glasujemo elektronsko o 202. Tako je bilo zahtevano. Glasujemo. Konec glasovanja.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 sprejeto. Dvesto pet. Kdo je za? Prosim, dvignite roke. Proti? Zavrnjeno. Dvesto sedem. Kdo je za? Dvesto sedem. Hvala. Proti? Zavrnjeno. 208. Za. Proti. Zavrnjeno. 59. Oziroma ne, 210. Kdo je za? Hvala. Proti. Kdo je proti? Sprijeto. 213 za, proti, zavrnjeno, 214, kdo je za, proti, zavrnjeno, 215 za, proti, zavrnjeno, 215 za, proti, zavrnjeno. 217 za, 217 proti, zavrnjeno, 62, 62, oziroma ne, 219 za, proti, proti, Hvala. Sprejeto. Bomo preverili dobro. Bomo preverili elektronsko. Tu je moj predlog spremembe. Glasujemo o 219. Konec glasovanja. Zavrnjeno 220. 220. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 221. Za. Hvala. Proti. Zavrnjeno. Bomo preverili. 221. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 222 kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Dvesto osemindvajset. Dvesto osemindvajset. Kdo je za? Proti? Proti? sprejeto. 229 za, proti. Bomo preverili. 229 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 65. Poročevalke za. Proti. Sprejeto. Dvesto trideset, kdo je za? Dvesto trideset, proti. Kdo je proti? Dobro, sprejeto. Dvesto enaintrideset, za proti, sprejeto, 232. Kdo je za, kdo je proti, sprejeto, 237. Za, proti, kdo je proti, 237. 236 pravi predsedujoči. 236 preverjamo, elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 237. Kdo je za? Proti? Sprijeto. 67 strani pročevalke. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 238. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 239. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zavrnjeno. 240. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 241. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 242. Kdo je za? Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 243. oziroma ne bomo preverili, 242 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvesto triinštirideset. Kdo je za 243? Hvala. Proti. Sprejeto. 68 strani poročevalke. Kdo je za? Kdo je za 68? Kdo je proti? Sprejeto. 244. Kdo je za? Oziroma se pravi čujem. Pravi predsedujoči. Gremo na 69. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 70. Prav tako strani poročevalke. Kdo je za? Hvala. Proti? Sprejeto. Sklop 5. Glasovanje o sklopu 5. Kdo je za? Prosim, dignite roke. Hvala. Kdo je proti? Proti? sprejeto. Kdo je za? Proti? Sprejeto. 246. Kdo je za? Proti? sprejeto. 248, kdo je za? Hvala, proti. Bomo elektronsko preverili o 248. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 249. Kdo je za 249? Hvala. Proti. Sprejeto. Dvesto enainpetdeset. Kdo je za? proti? Kdo je proti? Zavrnjeno. 252. Kdo je za? Hvala, proti. Zavrnjeno. 77. Strani pročevalke, kdo je za? Hvala, proti. Sprijeto. 253. Kdo je za? Hvala. Proti? Hvala. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. torej glasovali smo od 253. Bomo ponovili glasovanje o 253. Glasujemo o 253. Konec glasovanja. Se opravičujem, to je bila moja napaka. Torej sprejeto, gremo naprej na 255, kdo je za. Hvala, proti. Sprejeto. 256, za. Hvala, proti. Sprejeto. 257, kdo je za. Proti. Dobro. Bomo preverili 257. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto 16 za 14 proti 259, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 260, kdo je za? proti, zavrnjeno. 262, kdo je za, proti, zavrnjeno. 263, kdo je za. Dvesto trinšestdeset, kdo je za, proti, kdo je proti, zavrnjeno. 264 za, proti, sprejeto, 265 za, proti, zavrnjeno, 266 za, proti, zavrnjeno. 267. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o sklopu 6. Kdo je za sklop 6? Za? Proti? Sprejeto. Bomo preverili, glasujemo o sklopu 6. Hvala, konec glasovanja. Sprijeto. Hvala. Gremo naprej na 272. Kdo je za? Proti? Sprijeto.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 Zavrnjeno. 276 je za. Proti. Zavrnjeno. 277 je za. Proti. Se pravičujem, moramo preveriti. Nisem dobro videl dvorane. Glasujemo. 277. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino 278 je za. 278 je za. Hvala. Proti. Hvala. Sprejeto 279 za, proti, sprejeto. 280 za, proti, sprejeto. 281 za, proti, zavrnjeno. 282 za, proti, zavrnjeno. 283 za, proti, zavrnjeno. 284 za, proti, sprijeto. Oziroma, sedaj pa gremo naprej na 78, kdo je za, 78, kdo je proti, sprijeto. 285 za, proti, zavrnjeno. 286 za, hvala, proti, sprejeto. 287 je za, proti, sprejeto. 288 je za, proti. proti. Sprejeto. 289, kdo je za? Proti. Sprejeto. 290, kdo je za? Hvala, proti. Sprejeto. 291, kdo je za? Proti. Sprejeto. 292 za, proti. Bomo preverili. 292. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Odžucona. Zavrnjeno. Za. 293, kdo je za, proti. Sprejeto. 294 za. Hvala, proti. Sprejeta. 295 za. Proti sprejeta. Sedaj pa glasovanje v sklopu 7. Kdo je za? Kdo je za ta sklop 7? Hvala. Proti. Proti. Hvala. Sprejeto. Torej, predlog spremembe 300. 300 za. Hvala proti. Dobro, zavrnjeno. Vse tako se zdi, ampak preverimo. Glasujemo še elektronsko, torej. Konec glasovanja. Hvala. Zavrnjeno. Predlog spremembe gospoda De Castra 301. Za? Prosim, dvignite roke. Proti? Sprejeto. 303 za. Hvala, proti. Bomo preverili še elektronsko. Glasujemo. Obročujem se, ampak to bomo morali preveriti. 303. Hvala lepa, konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. Dame in gospodje, z svojimi očali dobro vidim po dvorani, ampak ne tudi v dokumente. Kdo je za 302? Dvignite roke. Proti. Poplaha. Težave. Ta. Prosim, pa sprozdavca. Dobro, poročevalka. Dobro bi bilo, če bi nekoliko dlje počakali, kaj ti tolmačenje v nemščino predvsej zaostaja in zato potrebujemo več časa, kaj ti sicer ne moremo slediti. Ja, najlepša hvala. Kdo je za 302? Proti? Zavrnjeno. 304. Kdo je za 304? Proti? Sprejeta. Bomo preverili. 304. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjena. 305. Ne, se upravičujem. Prehajamo na 307. Za. Hvala, proti. Sprejeta. 308. Za. Hvala, proti. Sprejeta. 310. Ne je brezpredmeten 309. Za, proti, sprejeta. Bomo preverili, če tako želite, elektronsko glasovanje, torej v predlogu spremembe 309. Hvala. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 85 za, proti, sprejeto. 313 ne, bomo preverili v 85 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Tristo trinajst. Kdo je za? Hvala, proti. Zavrnjeno. Tristo štirinajst. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 315 za, proti, zavrnjeno. 316 za, proti, sprejeto. 317 za, proti, sprejeto. 318 za, proti. Proti? Sprejeto. 319. Za? Proti? Bomo preverili še elektronsko. 319, elektronsko glasovanje, torej konec glasovanja. Zavrnjeno. 320. Za, pro, za, proti, sprejeto. 321. Za, hvala, proti, sprejeto. 322. Za, hvala, proti, sprejeto. 323 za, proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Ja, 324 za. Proti. Zavrnjeno. 325 za. Proti. Sprejeto. 326 za. Hvala. Proti. Sprejeto. 327 za. Proti. Zavrnjena. 328 za. Hvala. Proti. Sprejeta. 329 za. Proti. Sprejeta. 330 za. Proti. sprejeto. Sedaj pa glasujemo v sklopu 8, kdo je za, kdo je za, proti. Bomo preverili še elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjena. Torej, prehajamo na predlog spremembe 338 za, proti, zavrnjeno. Sedaj pa smo pri sklopu 9. Kdo je za ta sklop? Prosim, dvignite rake. Proti. Sprejeta. Bomo preverili, če tako želite. Elektronsko glasovanje. V sklopu 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa predlog spremembe 342 za, proti, zavrnjeno. 343 za, proti, zavrnjeno. 344 za, proti, sprejeto. 345 za, proti, zavrnjeno. 346 za, proti, zavrnjeno. 347 za, hvala, proti, zavrnjeno. sprejeta. 348 za, proti, zavrnjena. 349 za, proti, sprejeta. 350 za, proti, zavrnjena. Hvala, sprejeta. 351 za. Proti. Sprejeta. 352 za. Hvala, proti. Sprejeta. 353 za. Prosim, dvignite roke. Hvala, proti. Sprejeta. 354 za. 354, kdo je za, proti, sprejeto. 355 za, hvala, proti, sprejeto. 356 za, proti, zavrnjeno. 357 za, proti, zavrnjeno. 358 za, proti, sprejeta. 359 za, proti, sprejeta. 360 za, proti, zavrnjena. 361 za, proti, sprejeta. 362 za, proti, sprejeto. 363 za, proti, sprejeto. 364 za, 364 za, proti, zavrnjeno. 365 za, Proti? Sprejeto. 366 za. Proti? Zavrnjeno. 367 za. Proti? Sprejeto. 368 za. Proti? Zavrnjeno. 369 za. Proti. Sprejeto. 370 za. Proti. Zavrnjeno. 371. 371 za. Proti. Sprejeto. 373. No, najprej bomo preverili 371. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 373 za. Hvala, proti. Sprejeto. 374 za, proti, zavrnjeno. 375 za, proti, sprejeta. Želite preveriti dobro elektronsko glasovanje? O predlogu spremembe 375 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 376 za, proti, proti, sprejeto. 377 za, proti, zavrnjeno. 378 za, proti, Proti. Zavrnjena. 379 za. Proti. Zavrnjena. 380 za. Proti. Bomo preverili še elektronsko. 380, kajti rezultat ni jasen. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Z štirimi glasami večine, 381 za, proti, zavrnjena. 382 za, proti, zavrnjena. 382, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjena. 383. Tristo triinosemdeset. Za. Hvala, proti. Bomo preverili. Tristo triinosemdeset, če elektronsko. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, prehajamo na predlog spremembe 86. Kdo je za? Šestinosemdeset, kdo je za? Hvala, proti zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo na predlog spremembe 91. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 92. Za? Hvala. Proti? Sprejeto. Sedaj pa 93, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 94 za. Proti. Zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali še o, o celotnem mnenju elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je bilo sprejeto. Najlepša hvala poročevalki. Hvala lepa, dame in gospodje. Ponovno se bomo sestali ob 15. kajti eh, potekala bo seja z grškim ministrom, ki bo z nami v imenu sveta. Ampak. Prosim, prisluhnite mi za trenutek. Imamo še eno točko na dnevnem redu do povdne. Zelo eh, zanimiva tema je to. In sicer gre za poročilo o obisku delegacije odbora za kmetijstvo v Lariohi v Španiji. No, Jaz sem bil slučajno vodja te delegacije, torej bi rad predstavil uh, nekaj uh, komentarjev in pa informacij. Odšli smo torej v Španijo in tam smo bili od 28. do 30. oktobra leta 2013 in Iz organizacijskih razlogov še nismo mogli podati svojega poročila, zato me veseli, da lahko to storimo danes. Rad bi se zahvalil gospe Herans Garcia, ki je organizirala zelo zanimiv program. Eh, naš obisk v Španiji je bil izjemno zanimiv program se je osredotočil na glavne eh, karakteristike kmetijstva v tej regiji, torej eh, predvsem na vinski sektor, ampak ogledali smo si tudi hortikulturo in pa proizvodnjo sira. Imeli smo veliko sestankov in veliko smo se naučili o kakovosti tovrstne proizvodnje. V delegaciji je sodelovala tudi gospa Luling, ki predseduje tudi skupini za vino Evropskega parlamenta, eh, potem eh, gospod Kapula Santons, gospod Hoisling in gospa Garcia Perez. V okviru našega programa smo se sestali tudi z španskim ministrom za kmetijstvo, z predsednikom avtonomne republike La Rioja. Sestali smo se s predstavniki regionalne vlade, sestali smo se z regionalnimi kmetijskimi organizacijami in eh, z organizacijo eh, za označevanje eh, proizvodov. Potem smo obiskali tudi kmetijo, kjer proizvajajo mleko. In Ogledali smo si tudi vinorodno območje, eh, ki je zelo obsežno, pa tudi eh, zelo lepo. Torej, obisk je bil zelo, zelo zanimiv. Seznanili smo se z različnimi načini promocije kmetijskih izdelkov, eh, z sodelovanjem med kmetijami in pa z sodelovanjem kmetij z regionalnimi oblastmi. Namreč regionalna eh, vlada veliko eh, pozornosti namenja proizvodnjim vina in pa sira ter kmetijstvu nasplošno. Osredotočajo se na promocijo in pa na kakovost eh, proizvodnje, tako da so izdelki iz te regije res znani povsod po svetu. Celotna delegacija je imela občutek, da je podpora regionalne oblasti eh, zelo močna, eh, podpirajo proizvajalce vina, sira in pa eh, tudi odnose v sektorju kot takšnem. Poleg tega spodbujajo tudi prodajo regionalnih izdelkov. Mislim, da je to zelo dober vzgled za druge države in za druge regije. Še enkrat bi se rad zahvalil gospe Herans Garcia za odlično organizacijo tega obiska. Tudi vi želite besedo, koliko razumem na to temo. Gospa Herans Garcia. Tudi vaši sodelavci so pripomogli k odlični organizaciji tega obiska, torej prosim, da se jim zahvalite v našem imenu. Prosim, da se zahvalite tudi predstavnikom eh, regionalne oblasti. Gospod Predsedujoči, jaz lahko le potrdim to, kar ste ravno kar povedali. Lahko vam čestitam, kajti delegacijo ste res zelo dobro vodili. To je bil zelo koristen obisk. Mislim, da bi bila vsaka regija ponosna na tako cvetoč kmetijski sektor in Zanimivo je bilo videti, kako državljani, eh, prebivalci podpirajo kmetijstvo in pa vinski sektor. Mislim, da tisti, ki ne poznajo dobro sredozemlja, ta so se lahko veliko naučili, da so menili, da je ta obisk koristen, veliko je bilo tudi sodelovanja z regionalno upravo in Zahvaljujem se kolegici Ester za eh, vso vloženo delo v pripravo te misije in hvala lepa tudi eh, predsedujočemu za odlično vodstvo delegacije. Hvala lepa. Strinjam se z vašim mnenjem. In sedaj bi rad dal besedo gospe Heranskarsija. Še enkrat najlepša hvala in beseda je vaša. Hvala lepa, gospod Sekirski in tudi gospodu Kapulesu za njegove besede. Hvala torej odboru za kmetijstvo vsem kolegom, ker ste se odločili, da pridete v mojo regijo, v Rjoho. Namen tega obiska je bil to, da se seznanite z kmetijsko situacijo v tej regiji. Ta regija je precej uh, pod, podeželska in imamo uh, torej živilsko industrijo, ki je neposredno povezana s kmetijskim sektorjem. Vpliv obiska v moji eh, regiji je bil izjemen. Prišel je minister Miguel Arias, prišel je predsednik eh, regionalne vlade in vsi smo se srečali v mestu Aro, prišel je tudi predsednik parlamenta. In torej vsi mediji so tudi poročali o tem obisku in ne le na regionalni ravni, temveč tudi nacionalni mediji so o tem poročali. Prišli so v Rioho in to je dejansko bilo uh, zabeleženo v vseh nacionalnih medijih. In res je ta obisk imel velik odziv v medijih in dejansko je bil obisk zelo uspešen. In dejansko so tudi kmetijski proizvajalci zelo zadovoljni, da so se lahko neposredno pogovarjali eh, s poslanci v kraju Aro. To je bila za njih zelo dobra priložnost, da so lahko torej v stiku z tudi drugimi kolegi in s poslanci, kajti to ni tako zelo uh, pogosto. In bili so zato zelo hvaležni, da so se lahko torej pogovarjali z vsemi deležniki. Tudi regionalna vlada se želi zahvaliti odboru za kmetijstvo za prijazne besede, ki so bile namenjene eh, življskemu sektorju v Larjohi. Tudi sama kot poslanka se vam zahvaljujem, da ste Eh, torej, eh, zdržali vreme, kakršno je bilo, ko smo eh, obiskali namakalno področje, kjer se goji sladkorna pesa, ki je zelo pomembna za ta sektor. In dobro je torej, da lahko vidimo, kako se evropska sredstva iz Evropskega sklada za kmetijstvo uporabljajo za kmetijstvo, za namakanje. Upam, da se le boste kmalo vrnili v Larijoho, že v, v prihodnem v zakonodajnem sklicu in morda bi v prihodnjem obisku lahko spoznali eh, spodnji del Rioje. Sedaj ste spoznali zgornji del Rioje. Vendar eh, spodnji del Rioje je zelo drugačen od zgornjega in dejansko gre za veliko raznolikost na zelo majhnem področju. Torej, morate spoznati še drugi del Rioje in upam, da se kmalo znova vidimo. Hvala. Proszę e, przekazać podžilkovanja. Najlepša hvala in prosim, da posredujete našo zahvalo tudi regionalni upravi. Še enkrat najlepša hvala vam in pa vašim sodelavcem. Ta obisk je bil zares zelo dobro organiziran. Kot se najbrž spomnite, sem jaz bil poročevalec za majhne kmetije in veliko sem se naučil med. Uh, tem obiskom. Kajti, eh, kar zadeva proizvodnjo vina, sem vedel, da je ta zelo dobro organizirana, ampak eh, mlečni sektor je name naredil velik vtis. Gre za majhne kmetovalce, eh, ki se ukvarjajo z kozjerejo in ovčerejo in Zbral sem odlične izkušnje, ki sem jih večkrat predstavil tudi že v svoji državi, torej na polskem. Namreč majhni kmetovalci potrebujejo podporo lokalne uprave, eh, da lahko zagotovijo kakovostne izdelke ne govorim o tem, da bi jim dajali prednost, ampak eh, potrebujejo podporo, da lahko izboljšajo svojo proizvodnjo. Proizvajalci v regiji Larioha so nas zelo toplo pozdravili. Osebno eh, so me tudi povabili, da ponovno pridem na obisk in mislim, da bom to tudi res storil, kajti to je zelo lep del Španije. Najlepša hvala še enkrat udeležencem eh, te misije, hvala lepa tudi organizatorjem eh, v odboru. Zelo redko sodelujem pri takšnih študijskih obiskih, ampak eh, velik vtis je name naredilo tudi to, da so se organizatori v odboru začeli učiti eh, polsko. To je bil, bila torej zadnja točka na našem dnevnem redu do povdne, torej ob 15. prosim, da ste točno tukaj, kajti z nami bo minister za kmetijstvo trenutnega predsedstva, torej grškega predsedstva. Veselimo se že tega pogovora zagotovo bo izmenjava mnen zelo zanimiva, kar zadeva splošne eh, teme, pa tudi kar zadeva kmetijstvo kot takšno. S tem zaključujemo in eh, vidimo se ponovno ob 15. Opravičujem se za uh, morebitne nepravilnosti pri glasovanju. Deloval sem kot nadomestnik uh, za gospoda Dekastra. Še enkrat se opravičujem.